klical. Dobro. Gospe in gospodje, dragi kolegi, pa nadaljujmo z našim sestankom AFETA. Istočasno bi rad pozdravil vse vas na tem skupnem sestanku odbora za razvoj, za zunanje zadeve in pododbor za človekove pravice. Slišali bomo predstavitev kandidatov tega leta za Sahari po nagrado, Mogoče nekaj besed iz moje strani. S to nagrado bomo počastili tiste posameznike, ki ogrožajo svoje življenje v boju za človekove pravice po vsem svetu. Vsi kandidati so pomembni, so zaznamovali svet in so navdih za vse nas. To je začetek postopka za izbiro za nagrajence v letošnjem letu še odbori bodo glasovali o kandidatih v torek, čez dva tedna, 9. oktober, in potem bomo imeli seznam trih kandidatov, finalistov, in potem bomo tudi 25. oktober v Strasburu razglasili nagrajence. Ta nagrada je mogoče najbolj viden del parlamenta za spodbujanje človekovih pravic po vsem svetu, prav gotovo pa to ni edini prispevek človekove pravice so pomembne tudi, ko gre za poštevanje naših sporazumov s tretjimi državami. Včasih imamo tudi poseben mehanizem za spremljanje spoštovanja človekovih pravic, včasih ustrajamo na teh klauzulah, ki so vedno vključene v te sporazume. Nadzorujemo tudi situacijo glede tih pravic v številnih državah, sprejemamo nujne resolucije in sodeč po reakcijah iz držav, to res lahko spremeni veliko. Treba poštevati tudi to, da kdor bo izbran na koncu, to seveda pomembno, ampak mi moramo nameniti pozornost vsem tam regijam. Preden bom predal besedo Pier Antonijo Panzerijo, ki je tu predsedujoči in bo predstavil kandidate, naj spomnim, da je rok za predstavitev kandidata potekal 13. septembra. Prijeli smo 8 kandidatur, imate tudi kratek opis teh kandidatur v vaših dokumentih. Sedaj pa predajam besedo kolegu. Pancerju. Prosim, kolega. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. Predstavitev osmih kandidatov bo potekala po abecednem vrstnem redu. Več podrobnosti lahko najdete v dokumentu, ki ga imate v svojih mapah. Prosim pa, da ko boste predstavljali kandidate, da spoštujete dodeljen čas za govor, to je največ pet minut za kandidata. Osem kandidatov, se pravi 40 minut za predstavitev vseh kandidatov. Sledila bo izmenjava mnen, približno 10 minut. Tolmači bodo danes z nami do 13. ure in se jim zahvaljujemo, ker so pripravljeni podaljšati svoje delo. Mi pa kar začnimo s prvim kandidatom, Afri Forum. Uh, predlaga ga ENF, Marijo Borgecijo, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Kot kandidata predstavljamo nevladno organizacijo z imenom Afri Forum. Ta nevladna organizacija skuša zaščititi pravice manjšin v Južni Afriki, osredotoča se predvsem na pravice kmetijskih delavcev. Afri Forum skuša osveščati v zvezi z težavo, ki se pojavlja. Namreč prihaja do napadov na kmetije, poleg tega prihaja do umorov kmetov, razlaščujejo kmete brez nadomestila. In takšna politika ne ogroža samo lastnike kmetijskih gospodarstv, temveč vse kmete, ne glede na to, kateri etnični skupini pripadajo. Tisto, kar je še posebej relevantno, je, da se v tej državi širi precej kriminala, številne politične skupine celo spodbujajo k nasilju nad temi kmeti. Leta 2006 je bila ustanovljena ta nevladna organizacija Afriforum. Njen namen je, da zaščiti pravice manjšin Ta organizacija deluje na podlagi mednarodnih načel in pravil, ščiti manjšine, kot rečeno, in AfriForum se osredotoča predvsem na pravice kmetov. Kmetje so skupina, ki živijo in delujejo v Afriki oziroma v Južni Afriki že več desetletij. Vsak se lahko vključi k tej nevladni organizaciji. Vsak, ki podpira delovanje te organizacije, se ji lahko pridruži. Vse v zvezi s to organizacijo lahko najdete tudi na spletni strani. Nevladna organizacija deluje na večjih področjih, na področju izobraževanja, okolja, varovanja kulturne dediščine Južne Afrike, tudi na področju lokalnega upravljanja. Ta nevladna organizacija skuša predvsem osveščati v zvezi s temi napadi na kmetije. Kmete, kot rečeno, razlaščajo, oduzemajo jim zemlišča, pri čemer jim ne ponudijo nadomestila. Kmetije so seveda zelo pomembne tudi z vidika oskrbe s hrano. Takšni napadi, ki se dogajajo, pa ne ogrožajo zgolj napadenih kmetov, temveč vseh, vse tiste, ki delajo v kmetijskem sektorju. Lokalne politične sile, kot je skupina, ki ji predseduje Julius Lema, to je tretja največja lokalna stranka, pa pozivajo k takšnim napadom, kar je nedopustno. Hvala lepa, hvala lepa tudi, da ste predstavili kandidata v krajšem času. Naslednji kandidat, Sejran Ateš predlagajo ga EKR, Hans Olaf Henkel in 40 ostalih članov. Gospod Van Orden. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Tu sem v imenu kolega Henkla. Ne samo skupina EKR, temveč tudi poslanci iz celotnega parlamenta. Uh, podpirajo nominacijo Sejran Ateš. Sejran Ateš je odvetnica, pravnica, je aktivistka za človekove pravice, rojena je bila v Turčiji, vendar se je potem preselila v Nemčijo, ko je bila še otrok. Bori se proti zatiranju žensk. Sama pravi, da je predvsem moč zatiranja žensk videti v prisilnih porokah, v prepovedi splava in tako naprej. Gre za prisilno islamizacijo na nek način. Gospa je pritegnila veliko mero pozornosti, predvsem je prejela veliko sovražnih komentarjev, grozili so ji smrtjo. nedavno, ko je nekomu svetovala, so tistega, ki mu je svetovala, ubili. Tudi Atež je bila ranjena v tem napadu. Ona še naprej prejema številne grožnje s smrtjo, boji se za svoje življenje in tudi za življenje svojih družinskih članov. Junija lani je zelo pogumno odprla mošejo Ibn Rushed Goethe v Berlinu. V nasprotju z običajno prakso v islamu, ženske in moški lahko tu molijo skupaj. Ona ima tudi redno občinstvo v mošeji. Veliko vernikov se tu združuje, kar je seveda povzročilo ponovno veliko nasilnih odzivov. Mimo grede, sam sem se srečal z njo v Berlinu v tistem obdobju, lahko vam osebno jamčim za to, da je res eh, pokončna ženska, zelo pogumna je. Evropsko državljansko pobudo Stop Extremism je spodbudila želi, da bi odpravili vrzeli, ki še vladajo na področju zakonodaje, ko gre za boj proti ekstremizmu, želi zagotoviti tudi učinkovito zaščito za evropske državljane. Dodelitev nagrade Saharova njej bi po našem mnenju bilo pomembno in ustrezno, tako z vidika svobode izražanja. Ona se resnično zauzema za to in tudi, kar zadeva svobodo veroizpovedi. Zato bi vas prosil za podporo prosim, da nominirate to res odlično kandidatko. Hvala. Perfetto. Grazie. Hvala lepa. Naslednji kandidat, Kajzar, v imenu skupine Alde. Gospa Šake, se upravičujem za ta udarec po mikrofonu. Drage kolegice in kolegi, prosila bi vas za malce pozornosti. Namreč govorimo o pomembnem človeku, varohu človekovih pravic. Njegovo skrivno ime je Cezar. Če bi kdo vedel, kdo je v resnici, bi to njega močno ogrozilo. Cezar je bil očividec pri številnih grozljivih dejanjih, ki so se zgodila v Siriji. On jih je dokumentiral kot vojaški fotograf. Odločil se je, da bo nase prevzel gromozansko tveganje nase in tudi v imenu svoje družine. 55 tisoč fotografij je pretihotapil ven iz države. Te fotografije so kazale na mučenje in smrt 11 tisočih siricev. V Evropskem parlamentu je bila organizirana tudi razstava, kjer smo prikazali te fotografije. Fotografije govorijo same zase, resnično so grozljive, kajti prikazujejo grozote, ki so se dogajale v Siriji. Human Rights Watch je tudi potrdil verodostojnost teh fotografij, kar je zelo pomembno. Naj povem še to, da je muzej holokausta v ZDA izjemoma razstavil te fotografije, ki jih je Cizar pretihotapil iz Sirije. Prepričana sem, da nekega dne, ko bodo Sirici prevzeli odgovornost, bo tudi to, kar je zagotovil Cezar, prispevalo k oblikovanju realne slike. Cezar je povsem običajen sirjec, sprejel je zelo pogumno odločitev in se odločil poročati o grozljivih dejanjih, ki jih izvaja vojaška policija in s tem država. Sirici na vseh stranih tega konflikta, ga cenijo zaradi tega, kar je storil, ne glede na to, kateri etični skupini pripadajo. Senat je včeraj sprejel tudi zakon v njegovem imenu. Mi kot evropejci bi morali Cizarja priznati, ker je res storil velika junaška dejanja. Čestitati mu tudi moramo, kajti še vedno prevzema tveganje ker Asadov režim preganja nasprotnike še desetletja potem, ko so storili kakšno dejanje. Kratek video posnetek, da boste prisluhnili Cizerju, s tem pa sem tudi zaključila s kratko predstavitvijo kandidata za nagrado Saharova v letu 2018. Vsako človeško bitje ima določeno mero potrpežljivosti. Skoraj tri leta smo fotografirali telesa nedolžnih ljudi, ki so jih ubijali vsak dan. Vsak dan me je bilo strah, vsako jutro sem se poslovil od svoje soproge, misleč, da je ne bom več videl. Tako da me je to močno prizadelo, veliko bolečine sem čutil, ko sem videl, kaj se dogaja. Ampak, če bi šlo za me ali za katerega koli drugega človeka, ki je tvegal svoje življenje in življenje svojih družinskih članov od prijateljev in otrok, ampak če imate vsaj delček človeškosti v svojem srcu, ne morete stati ob strani in dopustiti, da se to dogajanje, da bi to razkrili. Kako pa ste se tega lotili? Ko sem zaključil z delom, smo po noči oduzeli fotografije in dokumente z računalnika vojaške policije, to smo potem prenesli na spominske kartice in na flash drive. Vse to smo potem prenesli na drugo lokacijo, stran od naše pisarne. Tam sem imel prijatelja, ki je to prevzel in prenesel na svoj osebni računalnik. Tako sem vsak dan tiho tapil te fotografije. Je bilo pa vse skupaj zelo nevarno, ker sem moral čez kontrolne točke, ki jih je postavil režim. Večkrat so me preiskali. Okay, Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Četrti kandidat je Dwayne Johnson, ki ga predlaga skupina EFDD. Dva kolega boste spregovorila, gospod Kastaldo in gospod Korao. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Boril se bom do zadnjega diha. To je vojaški vzklik eh, Dwayna Johnsona, ki je delal v šoli v Benici v San Franciscu. On je dobil pomembno sodbo proti Monsantu. Šlo je za bitko proti herbicidom in za človeško zdravje. Zaradi tega Johnson tvega, da bo izgubil življenje. In tudi otroci, kjer so uporabljali to sredstvo, lahko umrejo. On je oče treh otrok, piše glasbo, danes pa so mu dnevi šteti ker je bil v stiku z tem herbicidom, je tudi opazil hitro na svojih rokah določene spremembe. Izkazalo se je, da gre za raka. Klical je tudi na zeleno številko Monsanta, obljubili so mu, da ga bodo poklicali nazaj, vendar do tega nikoli ni prišlo. Rekel je, da običajno traja dve leti, da izbruhne rak, ko se uporabljajo ti proizvodi. In to je razlog, zakaj je potem sprožil sodno bitko. V tej sodni bitki je vedno sodeloval z nasmehom na obrazu, čeprav se je zdelo vse izgubljeno. V tej tova, tem podjetju pa so tudi jasno pokazali, da so zanemarjali znanstvene otognanja in še naprej spodbujali uporabo tega sredstva. Podobno se je dogajalo naprimer v tobačni industriji pred 40 leti. Johnson pa se ni udal v tej bitki proti podjetju, ki ima na voljo na milijarde evrov, da se bori proti nasprotnikom. Tudi soproga Dwayna Johnsona je delala 14 ur na dan, opravljala je dve službi samo zato, da bi lahko zaslužila za zdravstvene stroške zdravljena svojega soproga. Sodišče je ugodilo gospodu Johnsonu, naložilo podjetju kazen 298 milijonov dolarjev. Pomembno je, da se borimo proti podjetjem, ki sploh več ne cenijo človeškega življenja. Ampak vsi ti, ki so bili žrtve, imajo zdaj na voljo glas in sicer Dwayna Johnsona, ki ga tudi predlagamo kot kandidata. Dwayne, John Dwayne Johnson ni nek običajen vrtnar v ZDA, ki ima tri otroke, ni eden od običajnih ljudi. Je človek, ki je vložil tožbo zoper Monsanto zaradi tega, ker je zbolel za rakom, ker je uporabljal proizvod Monsanta. Zbolel je za linfomom. Monsanto uporablja številne herbicide, ne samo tega, ki ga uporablja gospod Johnson, temveč tudi druge, ki vsebujejo glifosat. Ta snov povzroča raka. Dokončna sodba, ki je naložila Monsantu kazen 298 milijonov, je morda dober precedenčni primer za nadaljne tožbe proti temu podjetju. Na tisoče ljudi bo podjetje verjetno še tožilo. Podjetje je več desetletij zavajalo politike, kmete, običajne državljane, predstavljalo je prirajene študije v zvezi s škodljivostjo glifosata. Verjetno se je ta multinacionalka več desetletij smejala, ko je služila milijonske zneske, ampak danes prvi zahvaljujoč Dwayneu Johnsonu v Monsantu nikomor več ni do smeha. Zakaj predlagamo tega kandidata? Zato, ker je on tisti, ki se je lotil tega boja Davida proti Goljatu, temveč predvsem tudi zato, ker se je on boril za posameznike in nevladne organizacije, ki so se zoprstavili zlorabam posameznih podjetij. Nekaj pa je jasno, v primeru gospoda Johnsona ne gre zgolj za človeka, ki bo zdaj malo umrl zaradi raka. Problem je v tem, da na leto porabimo 826 milijonov kilogramov glifosata in ta snov konča v prsti v vodi in drugot, že v držju so ugotovili, da je glifosat prisoten. To pa lahko škodi mnogim. Priznati je treba tveganje, priznati tudi odgovornost. Samo na tak način bomo lahko zaščitili na tisoče, če ne na milijone oseb. Če bi nagradili gospoda Johnsona, bi s tem priznali, da ta primer ne zadeva zgolj enega posameznika. Vsi, ki so bili žrtve trdni te multinacionalke, so se odločili, da bodo ukrepali proti temu podjetju in s tem zagotovili več pravičnosti za ostale ljudi. Hvala lepa. Peti kandidat 11 nevladnih organizacij, ki delujejo v sredozemlju. Gre pa za nevladne organizacije, ki rešujejo človeška življenja in življenja migrantov. Skupina SD in skupina zelenih predlagata te nevladne organizacije. Gospa Valenciano. Hvala lepa. Skupina SD za selem predlaga kot kandidata nevladne organizacije, ki rešujejo človeška življenja v sredozemlju. Od leta 2015 so reševali človeška življenja tvegali so svoje življenje, ko so v morju reševali migrante. Te nevladne organizacije predstavljajo najbolj človeški obraz evropskega odgovora na pojav migracij. So najbolj realen, konkreten primer tega, kaj pomeni, da ščitimo človekove pravice in zagotavljamo človekove pravice skladno z mednarodno zakonodajo na mestu samem. Zato si zaslužijo nagrado Saharova. Zaradi svojih dejanj so jih preganjali, jih sodno preganjali, jih tudi obtožili. Zaradi te kampanje ni več nobenega plovila nevladnih organizacij, ki bi v sredozemlju, zlasti v srednjem delu, reševal človeška življenja. Mislim, da bi vsi evropski državljani morali podpirati tiste, ki se zauzemajo za to, da branijo naše vrednote in naša načela. To so ljudje, ki jih močno napadajo celo v Evropski uniji. Če bi nagrado Saharova dodelili tem nevladnim organizacijam, potem bi enkrat za spremembo govorili o nas samih. Sebe bi postavili v ospredje, rekli bi, da bi na tej podlagi lahko končno vsi začeli verjeti v solidarno Evropo. Kdor tvega svoje življenje, da reši dostojanstvo drugih ljudi, mora biti deležen nagrade, ne pa napade. To je Evropa, v katero verjamem, to je Evropa, v katero verjame večina državljanov. To je Evropa, za katero se je vredno boriti, zato vas prosim za podporo tej kandidaturi za nagrado Saharova v letu 2018. Gre za nevladne organizacije, ki rešujejo človeška življenja v sredozemlju. Hvala. Estoy muy honrada. Veliko čast mi je, da lahko predlagam za kandidata za nagrado Saharova. Nevladne organizacije, ki rešujejo življenja v sredozemlju, predstavljam pa kandidaturo v imenu skupino, skupini zelenih. Predvsem bi rada izpostavila nevladno organizacijo Proactiva Open Arms. Prostovoljci zdravniki, medicinske sestre, vsi so skakali v vodo, zato da bi rešili življenja migrantov. Tako so rešili tudi čast Evrope, kajti nedostojno je, da Evropa dopusti, da ljudje umirajo. Poglejte si ta rešilni jopič, ki ga uporabljajo. Na tem rešilnem jopiču piše, da to sploh ni rešilni jopič in naj ga ne uporabljamo pri otrokih. Ta jopič, ki sem ga pokazala, smo našli na plažah Lesbosa. In če vidite vse te jopiče v sredozemlju, se morate zavedati, da nekje pod vodno gladino plava verjetno truplo otroka. Ladje nevladnih organizacij, ki jih omenjamo, so namenjene reševanju človeških življenj. In vse te organizacije, ki jih danes predstavljamo kot kandidate za nagrado Saharova, so stalno deleženi napada, celo kriminalizirajo njihova dejanja, predvsem zaradi pritiska določenih držav. Vemo, da je med kandidati veliko hvale vrednih kandidatov, tudi takšne, ki prihajajo izvan Evropske unije, ampak čas je, da nagradimo tudi nevladno organizacijo v Evropi, ki nam pomaga v boju proti tej tragediji. Biti moramo človeški ponuditi evropski odgovor. Poglejmo se v ogledalo, bodimo dovolj pogumni, bodimo človeški. Zavedajte se, da ta rešilni jopič ni odgovor na človeško tragedijo. Če bi nagrada Saharova pomagala tem nevladnim organizacijam, da lahko nadaljujejo s svojim delom, bi bilo to krasno. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa prehajamo na šestega kandidata, ki ga predstavlja skupina ELS. Najprej kratek video posnetek, potem pa po besedo dobila še skupina ELS. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Z velikim veseljem predstavljam v imenu skupine ELS kandidata za nagrado Saharova Evropskega parlamenta. Predlagamo Olega Sencova. Olega Sencova podpiramo zato, ker verjamemo, da je njegov mirni protest zopr rusko okupacijo Krima in njegov boj za to, da re, spustijo politične zapornike dejanje, ki ga moramo nagraditi. Oleg Sencev je bil rojen leta 1976, je ukrajinski filmski režiser. V Sibiriji trenutno prestaja zaporno kazen. Kot avtor je najbolj znan po številnih dokumentarnih filmih. Leta 2014 so ga aretirali, ker je protestiral zoper rusko aneksijo Krima. Obsodili so ga na 20 let zaporne kazni, ker naj bi koval teroristične zarote zoper ruski de facto položaj v, na Krimu. Amnesty International je opisala ta sodni proces kot nepravičen proces pred vojaškim sodiščem. 14. maja je začel gladovno stavkati. Ruske organe poziva, da spustijo približno 70 ukrajinskih državljanov, ki jih zadržujejo zaradi politično motiviranih obsod, potem ko je Rusija okupirala Krim. Ne prosi za to, da izpustijo zapora njega. Oleg Sensov se je odločil za ta radikalni poziv, ker si želi, da bi glas bil slišan po vsem svetu, da bi se svet začel zauzemati za svobodo, mir in demokracijo. Verjame v vladavino prave in demokracijo in prevlado teh načel nad nasiljem. On je zapornik vesti. Danes Sencov stav, gladovno stavka, že 127. dan, njegovo zdravje je. Mhm zelo šipko, njegovo življenje je ogroženo. Če bomo podprli Olega Sencova, se bomo držali svojih temeljnih načel, to pa je spoštovanje demokracije, človekovih pravic, vladavine prava in svobode mišljenja. Svoboda mišljenja je največja nočna mora za vse diktatorje in avtoritarne režime. Oni imajo običajno edino to orodje, na voljo, da zatrejo nasprotnike. Gospod Sencev bi bil lahko nagrajenec nagrade Saharova deset let potem, ko je bila nagrada Saharova podeljena memorialu, bi bil pa tudi prvi nagrajenec iz Ukrajine. Hvala. Hvala lepa tudi za to predstavitev. Sedma kandidatka je Mary Wagner. Predlagajo jo. Marek Jurek in 41 dodatnih poslancev. Najprej kratek video posnetek, potem pa še predstavitev strani gospoda Jureka. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, v imenu različnih političnih skupin in posameznih poslancev z veseljem predstavljam kandidaturo Mary Wagner. Mary Wagner je kanadska aktivistka, ki se bori za pravice nerojenih otrok, ima pravico do naše solidarnosti. Ona protestira na miren način, ona je bila že večkrat zaprta, obsodili so jo na zaporne kazni. Na svoje ramena je prevzela breme nepravičnega pravosodja. Zakonodaja ne ščiti dostojanstva najšipkejših. Oduzeta je pravica do svobodnega izražanja. V vseh državah, ki so podpisale rimske pogodbe, je veljalo skupno načelo, ki ga je uveljavljal Adenauer, uveljavljal ga je Schumann, tudi De Gasperi. Po De Gasperiju se tudi imenuje dvorana, v kateri danes sedimo. Predlagam vam, da poslušate, kaj ima zapovedati. Greetings from across the Atlantic. My name is Mary. Lep pozdrav iz, stra, iz druge strani Atlantika. Sem Mary Wagner, kanačanka z irskimi koreninami. Odkar pomnim, sem skušala biti glas za naše brate in sestre, ki jim grozi, da bi bili ubiti v maternicah od mojih 20 let in v zadnjih sedmih letih sem preživela skoraj pet let v zaporu zaradi miroljubnega posredovanja v imenu nerojenih otrok in njihovih mater na mesti, ker se vsak dan ubija otroke. Večkrat so me obdolžili posredovanja v zakonito delovanje institucij, prav tako sem kršila odloke o nepribliževanju ker mi je bilo nadloženo, da se ne smem približevati uh, mestom, kjer ubijajo otroke. Linda in jaz sva stopili na to pot ne samo zato, ker verjameva v boj za človekove pravice, ampak ker verjameva v besede Jezusa, ki pravijo, to, kar počneš mojim bratom, počneš meni, to, kar ne storiš eh, za moje brate, ne storiš niti za me. Pogovarjala sem se z stotinami žensk, ki so opravile splav in splav ni dober za ženske, močno jih rani. Ko ženska opravi splav, pravzaprav privoli v umor svojega otroka, včasih jo v to celo prisilijo, to ni pravica, ampak hud poraz za ženske. Ona postane ma. Um, mati mrtvega otroka pošlje sporočilo, da ni uredno se bojevati za njenega otroka, to je napad na materinstvo. Eh, zavajajo, misli, da je to rešitev, ampak rešitev, eh, torej problem ni dojenček, ampak okoliščine Vsako na novo spočeto življenje zahteva svoj prostor v svetu, odgovor je eh, pomoč in ljubezen, ne pa to, da brutalno uničujemo življenja. Ko smo odstopili od načela, da je vsako življenje sveto, potem ni nobeno življenje več sveto in takrat trpijo naši najbolj randljivi državljani. In pravzaprav nihče več ni varen pred tem. E, sono vietati i commenti. Sic- Commentari soprepovedani. Še enega kandidata imamo Naserja Zevcavija, ki ga predstavlja skupina GUE, ter gospa Veržat, gospa Piri, gospa Sargentini, 39 drugih poslancev. Marie Kirstin Veržat, izvolite. Merci, monsieur le Président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Maroko je zelo pomembna država, tudi zgodovinsko gledano, ko gre za človekove pravice. Leta 2006 je bilo v državi veliko upanja. Leta 2011 je bilo spoštovani, je bilo sprejetih veliko zakonov tudi za zaščito mladih. Reforme, ki smo jih pričakovali, pa kar ni. Zlasti na področju gospodarstva in na področju sociale. V poročilu, ki je bilo objavljeno v torek, je to jasno pokazano. Revščina, brezposelnost mladih, sta še posebej problematična, zaradi tega prihaja tudi do socialnih napetosti. Gibanje Hirak je gibanje, ki ga vodi gospod Zefzafi. Musim Firki je skušal v smeteh poiskati blago, ki so, mu jo, ki so mu ga oduzeli. Potem je prišlo do eksplozije najmočnejši v tej državi vedno ogrožajo najmočnejše. Tudi v preteklosti je bila ta država pogosto pod nadzorom drugih evropskih držav. Več kot 85 odstotkov državljanov v tej državi nima več dostopa do pitne vode. Gospod Sisi je sicer veliko obetov in obupal, ampak eh, načrt razvoja, ki naj bi v štirih letih poskrbel za to, da ta država ne bo osamljena, ni uspel. Po smrti Musma Sikrifa so izbruhnile mirne demonstracije, ljudje so nosili rože in sveče. Več tednov so trajali ti protesti, maroški organi so se odzvali z represijo, z nasiljem nad protestniki, na stotine areteranih, des, na desetine ljudi v hišnem priporu, večinoma je šlo za mlade, tudi za mladoletnike. Sodni pregon se je izvajal množično, nikogar niso resnično upoštevali, novinarji niso smeli poročati o tem več kot 800 procesov mnogi zopr mladoletnike, ki so jih obtožili terorističnih dejanj. Čeprav so vsi ti mladi zahtevali enakopravnost, socialno pravičnost, izgradnjo cest, postavitev univerz. Mednarodne organizacije za človekove pravice so vse poročale o tem, kako grozljivi so pogoji v zaporu, čeprav je ta država leta 1993 ratificirala konvencijo o boju proti mučenju. V Kazablanki so obsodili 21 posameznikov, ki jih dojemajo kot vodje Hiraka, tudi naserja Zevzafija. Star je 39 let, odkar je zapustil proces šolanja, je brezposen ali pa upravlja priložnostna dela. Ampak po mladih potem, ko je prišlo do smrti mladeniča, ki sem ga prej omenila, so gotovili, da ne morejo biti več tiho. 29. maja so Naserja aretirali, mučili so ga, vrgli v samico, njegove bližne skrbi za mentalno in fizično zdravje. S tem, ko ga podajamo za kandidata, želimo poslati simbolno sporočilo, da Maroku, da nasilje ne vodi do ničesar. Na tisoče mladih, ki so v zadnjih letih prišli v Španijo, jasno kažejo, kako grozne so razmere v Maroku. Predvsej dvomimo v posamezne institucije, ki se tako spravljajo na mlade v Maroku. Ne moremo biti več tiho v Zagorju, Žeradaku in drugot je treba pomagati, mladi Maroko je treba pomagati, da bo naše odgovore na socialne zahteve državljanov odpraviti je treba temačno preteklost. V državi, kot je Maroko, ne bi smeli imeti političnih zapornikov, ne bi smelo biti mučenja, zato vas prosim, da glasujete za to simbolično kandidaturo Naserja Zevzafija. Merci, grazie, Hvala lepa, Marie Kristin. S tem smo zaključili s predstavitvijo kandidatov. Nekje deset minut imamo še na voljo za razpravo. Besedo bom dal vsem, ki ste za besedo prosili, ampak ne več kot za eno minuto. Kati Pir je prva. Much, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Polno podpiram nominacijo Nasera Zef. Zezafija, ki se zauzema za človekove pravice v regiji Rif v Moroku. Gre za ljudstvo Hirak, ki se zauzema za dostojanstvo, enakost in pa socialno pravičnost. 800 aktivistov, tudi 41 mladostnikov je bilo zapre, zaprtih zaradi protestov, dobili so zaporne kazni do 20 let. Eh, nominacija Nasera Zevzafija je znak za vsakogar v regiji Rif, in za njihovo diasporo, da nismo pozabili na njihove politične zapornike. To pa je tudi sporočilo maroški vladi, da se bomo borili proti tej nepravičnosti, dokler ne bo iz. Puščen zadnji zapornik vesti. In če dovolite, bi se želela pokloniti tudi staršem Naserja Zevzafija, ki so tukaj v zadnjem delu dvorane sem so pripotovali iz Maroka. Zahvaljujem se, se ne samo skupini Guje, ampak tudi ostalim 39 eh, poslancem, ki so podprli nominacijo Naserja Zevzafija. Gospa Miranda. Hvala, predsednik. Naj spomnim na to, da je splav nekaj, kar ženske eh, lahko uporabijo. In grozno je poslušati takšne izjave, kot smo jih pravkar slišali, kajti tu gre za poseg v ženske temeljne pravice. Ženske imamo pravico izbrati splav, ja ali ne. In podpiramo kandidaturo Mary Wagner, menimo, da gre za. Oziroma ne podpiramo te kandidature, gre za ekstremno ideologijo. In mislim, da je to sramota, glede na to, kdo je bil predlagan in nagrajen v preteklosti. Honorable Van Orden. Kolega Van Orden. Much, uh, to... Hvala, gospod predsedujoči. Gospa Ateš je kandidatka skupine EKR, to je aktivistka za svobodo govora, živi v Berlinu zauzema se za drugačen pristop do islama. Želel bi spomniti na namen nagrade Saharov. Vem, da se je ta nagrada nekoliko razvila v zadnjih letih, ampak glavna prednostna naloga, osnovni cilj nagrade Saharov je svoboda izražanja, svoboda misli. Ja, Če si ogledate statut, boste videli, da je glavna poanta te nagrade svoboda misli. In prosim, da se tega zazedajo, zav, zavedajo vsi, ko razmišljajo o kandidatih. Številni kandidati si zaslužijo uh, to nagrado. Hvala lepa, gospod Jurek. <clears throat>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 Mari Wagner je na svoja ramena prevzela veliko breme, sprejela je nepravične sodbe, ki so jo prizadele, kaj ti zeli, želi se zauzemati za glavne urednote ustanovnih članic Evropske unije. To so urednote, ki so pomembne tudi za naše vzajemno spoštovanje pravica do življenja, od spočetja je nekaj, kar je zapisano v ustave nekaterih držav. Življenje se torej začne pri spočetju. Večkrat smo slišali tukaj v Evropski uniji, da imamo neutralno stališče. Kanada pa žal ni neutralna in pravzaprav zatira Mary Wagner. Hvala lepa, kolegica Valenciano. No, to, kar je bilo do sedaj značilno za nagrado Saharov, je bilo to, da so kandidati vedno uživali velik ugled in spoštovanje. Vedno je šlo za, uh, eh, spo, za spoštljive osebe, za pomembne organizacije, ki so žrtve zatirane, gre za izredna človeška bitja, ki v nemogočih situacijah rešujejo druge. Lahko se strinjamo z kandidaturami ali pa ne, na splošno smo vedno spoštovali vse kandidate. Problem pa je, če je predlagana kandidatka, ki predstavlja nespremljivo manipulacijo, neposredno nasilje in pa znači, zaničevanje urednot, ki jih uh, imamo v Evropski uniji. Potem je mm, normalno, da nekatere tukaj protestiramo proti temu. Prosim, da zagotovimo dovoljšno mero spoštovanja do vseh kandidatov in da nagrade Saharov ne eh, uporabljamo oziroma izkoriščamo za politične manipulacije. Gospod Kukan, samo dva stavka. Vsi smo brali statut eh, nagrade Saharov. Pravica vsake politične skupine je, da predlaga svoje kandidate gre za Saharovo nagrado za svobodo misli. Eh, to ime je precej jasno. Morda obstajajo različne, različne tolmačenja tega, kaj pomeni svoboda misli. No, ampak, ko razpravljamo o kandidatih, bi morali poudariti pozitivne vidike vsakega kandidata in kandidatke. Ne vem, če so takšne negativne kampanje primerne, morda bi se morali osredotočiti na pozitivne vidike. Hvala, kolegica Veržijat. Euh, ja, najprej bi se pridružila uh, besedam kolegice Elene Valenciano. Nisem posebno prepričan, če so vsi sploh prebrali statut te Saharove nagrade, naj rečem da Evropski parlament letno podari za svobodo o eh, duhu delovanja. Ne gre le za izražanje, to je širši kontekst. In tu naj bi nagradili na področju ščitanja temeljnih pravic, človekovih pravic in tu gre za svobodo do mnenja. In to se lahko izraža v mirovnih demonstracijah ali če imamo druge težave, potem gre za ščito pravic manjšin, gre za spoštovanje mednarodnega prava. Mislim, da so nekateri predlogi povezani s tem, potem gre za obnovitev demokracije, spoštovanje pravne države in tudi tu morajo biti vse kandidature eh, upravičene. Ne gre le za svobodo izražanja, ne, gre za predvsej širši kontekst, gre za ščitenje človekovih pravic. In na to je treba spomniti vse naše kolege in treba je povabiti kolege naj ponovno preberejo statut Saharove nagrade. In, Dobro, s tem smo zaključili posamezne komentarje. Besedo predajam podpredsednici odbora Deve za zaključne besede. It's time to, to short, uh, Čas imam za kratek zaključek. Kot uh, gospod Panceri se zahvaljujem vsem, ki ste predstavili kandidature, zahvaljujem se tistim, ki so sodelovali v razpravi in ostalim poslo, poslancem, ki so tukaj prisotni. Zahvaljujem se tudi tolmačem in poslušalcem, to ni nekakšna rutinska vaja. No, jaz prvič eh, so predsedujem eh, predstavitvi kandidatov za nagrado Saharov. To je zanimiva, zanimiv dogodek, ki omogoča vsem, da spoznajo kandidate za nagrado Saharov. thought of freedom that has been attacked. Gre za nagrado za svobodo misli, to je pravica, ki je vse pogosto napadena posod po svetu. Preden zaključimo sejo, vas se želim spomniti na časovnico. Naslednji korak bo glasovanje. Takrat bodo v oži krok prišli trije kandidati. Glasovali bomo v torek 9. oktobra na skupni seji AFETA in DEVE. Konferenca predsednikov bo potem odločila, kdo bo dobitnik nagrade 25. oktobra v Štrasburu pa bo razglašen zmagovalec. Dobitnika nagrade bomo povabili na izmenjavo mnen eh, v ponedeljek zvečer 20. decembra. Scheduled for a Wednesday uh, eh, 12. V sredo 12. decembra pa bo potekala svečana podelitev nagrade v Štrasburu. Seja je zaključena, hvala lepa vsem skupaj.